Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Gospodin, gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, po krajšem premoru nadaljujemo z našim zasedanjem. Naša prva točka na dnevnem redu z danes večer pa je izjava komisije o razmerah v Albaniji. Za vod bi rad prosil gospoda Štefana Füleja, komisarja, da spregovori na to temo in nas o to temo uvede v imenu komisije. Prosim. Thank you. Uh... Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste me povabili, da danes zvečer lahko spregovorimo o razmerah v Albaniji. Čeprav je na celini Evrope je bila velik del 20. stoletja izolirana. Sedaj pa je Albanija odprta in dostopna. Postala je država z evropsko perspektivo. Danes pa je Albanija obtičala v politični krizi. Dogodki v Tirani v petek 21. januarja so bili tragični. pad položaj na področju politike je rezultiral v štirih smrtnih žrtvah. So nepotrebne. Ton v tirani se mora spremeniti. Nevarna spirala na vzdolj se mora končati. In politično krizo je potrebno razrešiti. To je skupna odgovornost političnih voditeljev v Albaniji. to je tudi tisto, kar pričakujejo Albanci in prav imajo. Demokratično izvoljeni predstavniki morajo tudi tako delovati, predstavljati ljudi in eh, iskati demokratične kompromise. Gospod predsedujoči, če je rešitev v domačih rokah, moramo mi kot eh, opazovalci storiti vse, kar je v naši moči, da bi pomagali pri iskanju te rešitve. služba za zonanje delovanje in eh, operativni direktor lete je Tirano obiskal dvakrat, da se je sestal s predsednikom, premijem in voditeljem opozicije. Veseli me, da je danes z mano. Njegovo sporočilo v imenu visoke predstavnice podpredsednice komisije Kati Ashton in v mojem imenu so bila jasna. Prvič, ustavite nasilje in preiščite dogodke 21. januarja na ustrezen način. Te preiskave morajo biti izvedene strani pravosodja brez političnega vmešavanja. Drugič, ustavite verbalno zlorabo, implicitno in eksplicitno spodkopavanje državnih institucij. Tretjič, naj se spet vzpostavi politični dialog. Priznajte, da imate skupno odgovornost za bolj pozitivno prihodnost Albanije. V bližnji prihodnosti to pomeni skupno odgovornost za izvedbo poštenih, svobodnih in preglednih lokalnih volitev. Četrtič, začnite s pomembno nalogo, izvajanja 12 prednostnih nalog, ki so v mnenju komisije iz leta 2010. Vlada in opozicija morajo to, to storiti skupaj. Reakcije na obisk Miroslava Lajčaka, tako opozicije kot vlade, so bile pozitivne mislim, da imamo določen zagon, da lahko to krizo spremenimo v priložnost. Voditelja sta obtičala v slepi ulici. Vendar pa dobra volja Evropske unije in pomoč ne morata nadomestiti dialoga med voditeljema lahko pomagamo zapolniti to vrzel z našim aktivnim udejstovanjem, vendar pa tega ne moramo storiti preden, ne boste obe strani pokazali pripravljenost za to, da bo evropska perspektiva Albanije nad osebnimi in političnimi interesi. Ne smemo se zadostiti s tem, da bodo izpolnjevali samo nekatere kriterije. Izpolniti morajo vse kubnihanske kriterije, tudi politični dialog in uh, delujoč parlament. Sicer ne bo nič. Kakšen je predlog za Albanijo? Nova perspektiva v skladu s sklepi sveta. Vse temelji na kubnihanskih kriterijih. V mnenju komisije leta 2010 smo navedli 12 prednostnih nalog, ki jih je potrebno učinkovito izvajati. To bi omogočilo Albaniji, da začne pristopno pogajanja z EU. Teh 12 prednostnih nalog vključuje med drugimi tudi izboljšanje delovanja demokratičnih institucij in političnega dialoga, pravno državo in reformo pravosodnega sistema, boj proti organiziranemu kriminalu in zaščita človekovih pravic. Teh 12 prednostnih nalog in kriminalski kriteriji niso samo nekaj za politike. To prinaša merljive rezultate tudi za državljane. Albanski politiki morajo interese albanskih državljanov postaviti na prvo mesto spremenimo te prednostne naloge v evropski okvir, zato da se bomo soočili s trenutnimi političnimi izzivi v Albaniji. Zato sem poslal dopis premijeju Beriši teden pred januarskimi demonstracijami, kjer sem začrtal okvir, načrt, ki temelji na teh 12 prednostnih nalogah. To bi pomagalo Albaniji, da izide iz trenutne slepe ulice. Vsi smo bili priča tragičnim dogodkom, ki so sledili. Ni še prepozno. Če bomo dobili nepovratne signale, da obstaja pripravljenost za uporabo tega evropskega okvira, da bodo postopno išli izpad položaja in eh, trenutne krize, potem se bomo odzvali pozitivno. Tudi Evropski parlament mora odigrati ključno vlogo kot politiki lahko pošljete jasno sporočilo politikom v Albaniji. Jasno enotno sporočilo parlamenta in celotne Evropske unije s pripravljenostjo pomagati bi pomenilo, da bi vsi v Albaniji razmislili o najboljših ukrepih. Naj izkoristim to priložnost, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, da pozovem premijeja Albanije, gospoda Berišo, da ustvari resnično vključujočo politično zrače v Albaniji. Ostale politične sile in eh, civilna družba, organizacije civilne družbe bi pridobile za evropsko integracijo. Najprej tako pozovem vodjo socialistov, gospoda Ramo, naj zagotovi, da bo njegova stranka resnično konstruktivna opozicija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 Prvi v imenu ELS bo spregovoril gospod eh, Mihajl Kaler. Dve minuti imate na voljo. Kasunem se, pentisteden. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegice, kolegi, gospod komisar, najprej hvala za vaše jasne besede, ki mislim, da so primerne in na mestu. Za začetek procesa vključitve Albanije v Evropsko unijo moramo zagotoviti delojočo demokratično državo, delojoče politične inštitucije in parlament mora biti uh, kraj, kjer bodo uh, se soočili politični nasprotniki in državljani. Zlasti pa se to mora dogajati drugače, ne tako, kot je to poskušal gospod Rama uh, januarja letos. Politične alternative morajo eni in drugi iskati v albanskem parlamentu. In eh, kot opozicija moramo povedati gospodu Rami, mora prevzeti svojo odgovornost eh, v parlamentu in eh, pozvati ga moramo, da naj pripravi ustrezne predloge za boljše delovanje v prihodnosti. Tako Evropska unija kot druge mednarodne institucije so že eh, pripravile nasvete, kako to narediti. Spomnim se, kako nam je gospod Rama tukaj v Strasburu zagotovil, da bo 8. maja njegova stranka sodelovala na občinskih volitvah in to lahko samo pozdravimo upati je, da bo gospod Rama poslušal na svete, ki jih je dobil od svojih socialističnih kolegov tukaj v Evropskem parlamentu, pa tudi predstavnikov drugih političnih skupin. Tudi naša politična skupina želi prispevati k aktivnosti v teh političnih krogih v Albaniji. In eh, pristop, ki ga je gospod komisar nakazal, je nekaj, kar lahko pozdravimo in upati je, da bomo na ta način čim prej omogočili Albaniji, da se vključi v naše vrste. Hvala. Hvala. V imenu skupine ALDE bo sedaj spregovoril gospod eh, Adrian Severin. Dve minuti imate na voljo. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, politični položaj v Albaniji danes bi lahko imenovali pad položaj. Včasih miren, včasih eh, nasilen. Eh, gre za krizo, ki je prizadela tudi parlament. Lani smo v svoji resoluciji pozvali vse politične eh, subjekte, da naj se pogajajo za politično rešitev krize in naj dosežejo minimalno politično soglasje. Našo resolucijo so politične sile ignorirale, zlasti pa albanska vlada. Isto velja tudi za eh, priporočila sveta in komisije. Teh priporočil v tem trenutku nihče ne spoštuje v Albaniji. Nedopustno je, da izvrševanje in izvanje pravice do uh, udeležbe na demonstracijah in protestnih shodih eh, sedaj uh, nekdo opisuje kot državni udar v Albaniji. To ogroža tudi verodostojnost državnih institucij, predsedstva, državnega tožilca in tako naprej. Njihov položaj je ogrožen s pričo izjav albanske vlade. Nedopustno je, da tisti, ki streljajo na civilne eh, protestnike, eh, so po mnenju nekaterih eh, nacionalni heroji in jim obljubljajo amnestijo, torej pomilostitev. Nove komunalne občinske volitve bodo velik politični preizkus za vse politične subjekte. Tako komisarja Fileja, kot tudi direktorja Lajčaka pozivamo, da zagotovijo, da bo eh, mednarodno spremljanje in opazovanje teh eh, volitev takšno, da bomo zagotovili, da bodo poštene in eh, svobodne, da bomo saj lahko jih ocenili kot takšne podpiramo komisarja pri njegovih eh, naporih, podpiramo delovanje gospoda Lajčaka in vse politične sile v Albaniji je treba pozvati, da končajo to krizo, kajti alternativa je izolirana Albanija in ogrožanje njihove lastne evropske perspektive. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu liberalcev in demokratov. Dajem besedo gospej Marijete Šake. Dve minuti imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči, komisar File, kolegice in kolegi. Zanimiv je današnji dan, ko gre za Albanijo. Govorila sem z predstavniki dveh glavnih političnih strank v Albaniji. In sicer sem govorila z njimi, da se pogovorimo o tem, kako a, pad položaj a, ki vpliva na vse, odpraviti, kako se zapostaviti krizi, kako se boriti proti korupciji, ustvariti za poslovitvene možnosti za mlade. Ne ena, ne druga politična uh, struja mi ni mogla dati odgovorov na to. Ni mi treba povdarjati, kako težko je podpreti albanske napore za vključitev v Evropsko unijo. Ampak vendar mi želimo, da bi celotni Zahodni Balkan postal del evropskega zemljevida. Veljamemo v eh, vrednote skupnosti in skupno prihodnost. Pozvati moramo albanske oblasti, da naredijo to isto, da ne živijo v preteklosti, temveč da stopijo v luč prihodnosti. Morajo se zavedati svoje odgovornosti zlasti do lastnih državljanov, ki jim ne smejo zanikati možnosti evropske perspektive, kajti jasno je, da politična kriza ovira kakršnikoli napredek. Nove volitve bodo maja letos in priprave na te volitve morajo podpreti vse politične stranke in tukaj bi morala Evropska unija odigrati aktivno vlogo, tako da bi te volitve postale poštene in svobodne. Demokracija je dolgotrajen proces In seveda to ni samo en človek, en glas. Tudi ustrezne inštitucije so potrebne, pravna država in spoštovanje manjšin. Demokracija ni uh, sistem, v katerem tisti, ki zmaga na volitvah, eh, zaseže zase celotni plen. S sodelovanjem bomo pomagali Albaniji in s tem, da bomo še naprej zavezani za uh, eh, doširitve Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih in Evropske svobodne zaveze dajem besedo gospe Cornelisen, ki ima 4 minute in pol na voljo. Gospod predsedajoči, kriza v Albaniji se ni začela z nasiljem, ki je bilo uh, izvršeno nad demonstratorji januarja letos, pa tudi ne takrat, ko je socialistična stranka se zabarikadirala v albanski parlament. Kriza je kriza politične kulture, bojkoti, eh, demonstracije, potem gladovne stavke in tako naprej. To je pač normalni proces v boju proti korupciji, podkupovanju in tako naprej. To je vse daleč od politike, ki bi jo privoščili državi, ki hoče se vključiti v Evropsko unijo. Sama si želim odgovorne vlade, odgovornega parlamenta z ustreznimi organi kazanskega pregona in institucijami, ki delujejo v interesu blaginje državljanov. Mi pa moramo zahtevati ukrepe na obeh straneh, če hočemo doseči napredek. Zagotoviti je treba, da bo albanska vlada prevzela odgovornost za svoje delo. Odgovorna je, da pomaga svojim državljanom. In mi jim moramo izkazati svoje eh, spoštovanje eh, in verjeti, da se želijo izogniti ponovitvi dogodkov iz januarja letos. Seveda pa moramo zahtevati neodvisno preiskavo dogodkov januarja letos v Tirani in zahtevati moramo odločno ukrepanje proti korupciji. Opozicija v Albaniji seveda nosi svojo odgovornost za to, da zagotovi, da ne bo prišlo v prihodnosti do ponovnih nasilnih dejanj, kakršnih smo bili priča januarja letos. Poštene in svobodne volitve moramo zagotoviti v maju v Albaniji, ustrezno parlamentarno razpravo tudi v zvezi z vprašanje, kot, so zaposlo, kot je zaposlovanje. Novembra lani je komisar Füle se odzval na delovanje sodstva v Albaniji s tem, da jih je opozoril, da ne deluje v skladu z načeli pravne države, vendar nič se ni spremenilo. Upam, da bo gospod Lajčak lahko zagotovil, si podpora vseh političnih struj v Albaniji. Moji upi so veliki, ampak eh, ne vem, če se bo karkoli lahko premaknilo za prisilo. Morda bo treba kljub temu začeti razmišljati o sankcijah. Takšen delovanje, kakršnemu smo bili januarja priča, ne more uh, izginiti brez sankcij. Res pa je, da sankcije vedno ogrožajo ravno najbolj nedolžne državljane. Zagotoviti moramo uh, takšno ukrepanje v Evropski uniji, ki ne bo ogrozilo državljano Albanije. Tudi liberalizacija vizumskega sistema je morda eden od uh, možnih ukrepov, s katerimi lahko zagrozimo Albaniji. Tudi denar iz uh, različnih sporazumov uh, o pomoči državi, kakršna je Albanija, je lahko nekaj, kar lahko uporabimo kot eh, neke vrste žeton v pogajanjih z albansko vlado. Upam, da nam ne bo treba mm, poseči po takšnih ukrepih in upam, da bo gospod Lajčak uspel pri svojem delu tudi v interesu albanskega državljana. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine ECR, gospod Charles Tenek. Dve minute in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, če želi Albanija narediti napredek in se približati svojemu cilju postati članica Evropske unije, mora biti bolj zrela, bolj demokratična. Nasilje v zadnjem mesecu, nasilje januarja, kaže, da ni tako. Tudi sklep sveta bi morali mogoče ponovno preučiti, eh, ko gre za omogočanje potovanje albanskih državljanov Evropsko unijo brez vizumov. To vrstni korak bi poudaril, da Albanija ne izpolnjuje pričakovanj Evropske unije, kar zadeva organiziran kriminal in Tudi pravosodje je preveč pod vplivom politike. Tudi premijer Beriša kaže, da je pod vplivom ostalih in nekateri so trdili, da je državni udar nekaj, kar je treba pričakovati. Vse to vpliva na nestabilnost Albanije. Albanija sploh ne more začeti z izvajanjem reform, ki bi pripeljale do zaupanja Evropske unije vanje. Ta nestabilnost danes zdaj pomeni, da tudi NATO ponovno preučuje svoje politike v zvezi z Albanijo. Tudi zdaj preučujejo, ali so prehitro dali članstvo v NATO državi, kot je Albanija. Skeptičen sem tudi glede strateških prednostnih nalog Albanije. Albanija je polnopravna članica organizacije islamske konference, spodbuja, obenem želi biti članica Evropske unije, po drugi strani pa je v islamski konferenci. Članice te konference so, je tudi Turčija, tudi Egipt in del Egiptovske deklaracije, ki so jo podpisale te članice, pravi, da je glavno pravo pravo šarija. To pa je nezdružljivo z vrednotami Evropske unije. Albanija je v praksi sekularna država konec koncev. Albansko vodstvo pa kot kaže, se je odločilo za članstvo v tej konferenci iz svojih razlogov, ampak mogoče bo to v prihodnje drugače. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Huntis, tri minute za GUE NGL. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod komisar. Upal sem, da bo leto in pol po zadnjih parlamentarnih volitvah v Albaniji končno uh, prišlo do rešitve iz tega političnega pad položaja. Upal sem, da bomo po naših priporočilih in naših resolucijah eh, doživeli spoštovanje naših nasvetov v Albaniji. Ampak takšna pričakovanja albanskih državljanov za vključitev v Evropsko unijo bi jih morala spodbuditi. To državljani Albanije hočejo, vendar je treba najprej razrešiti celo vrsto socialnih, finančnih, gospodarskih in drugih vprašanj. Seveda ni naša naloga, da ugotavljamo, kakšne so rešitve. O tem mora odločati eh, narod eh, oziroma državljani v Albaniji sami. Zaradi žrtev januarskih demonstracij, mislim, da moramo podariti, da je treba protestirati v našem imenu proti nasilju, človekove pravice je treba spoštovati in kaznovati krivce. Maja bodo občinske volitve v Albaniji in v tem primeru moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bi pri teh volitvah upoštevali vsa načela, ki veljajo za demokratične normalne volitve. Vse politične sile se morajo udeležiti teh eh, volitev in pomembno je, da bodo te volitve potekale na, mednari, na podlagi mednarodnih eh, načel. Kolegice in kolegi, naša podpora, podpora Evropskega parlamenta in eh, Evropske unije je nekaj, kar je treba zagotoviti vsem tistim, ki si želijo napredka v Albaniji. Ne smemo tukaj eh, dati prednost eh, strankarsko-političnim načelom. Ne moramo seveda usiljevati državljanom Albanije nobene rešitve. Sami in politične sile v Albaniji morajo narediti to. Ne stinjam se s tistimi, ki pravijo, da moramo Albaniji groziti s sankcijami, z ukrepi kajti večina teh sankcij oziroma ukrepov eh, bo prizadela navadne državljane v Albaniji. Inštitucije Evropske unije morajo na nek način poskušati samo vplivati tako, da opozarjamo eh, naše sogovornike v Albaniji, da bo celotni proces vključevanja v Evropsko unijo potekal bistveno počasneje, kakor če se bi politiki začeli pogovarjati. Politični dialog, politična kultura je potrebna, ustrezna logika v Albaniji. Torej, ko se bodo politični voditelji v Albaniji eh, odločili spremeniti svoje stališče, spremeniti svojo logiko, bodo lahko začeli iskati rešitev iz tega pad položaja tako ali tako se bodo morali soočati s problemi, ne samo političnimi, temveč tudi gospodarskimi. Po Grčiji, po Italiji se mi zdi, da Albanija čaka še hujša kriza. Zaradi krize bo reševanje situacije bistveno težje. Politični dialog morajo začeti vzpostavljati v Albaniji sami in mislim, da bo potem moč najti rešitev za vse težave. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod eh, Bastian Belder kot naslednji in sicer za dve minuti in pol v imenu skupine EFD. Hvala, meni je voziter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot novinar sem v 90-ih letih večkrat obiskal Albanijo in eh, priča sem bil številnim zelo nadarjenim mladim ljudem. In zdelo se mi je, da mora država, kot je ta, vsekakor imeti prihodnost. Tam sem obiskal tudi poletno šolo, kjer sem razpravljal o tem vprašanju tudi z albanskimi akademiki. In to so ljudje, ki imajo svojo državo, ki imajo svojo crkv. Eh, ampak kaj pa sporočilo? Kakšno sporočilo dajemo? Evropska unija namreč, po mojem mnenju, mora zagotoviti to, da bomo zagotovili neko rešitev in mislim, da moramo eh, storiti vse, kar je v naši moči, za da dobimo neko rešitev. To je vsekakor lažje reči, kot pa dejansko storiti, ampak mislim, da je naša dolžnost, da pomagamo albanskim državljanom in zato tudi eh, vam lahko zaželim kar se da veliko uspeha pri pogajanjih. No še ena stvar v zvezi s tem, kar se je zgodilo v Tirani. Skupina mladih eh, albanskih deklet je bila namenjena v Evropo. Eh, namen je bil, da bi se ukvarjali z nezakonito prostitucijo. In zanima me, kako namerava Evropska komisija voditi boj proti temu vprašanju. Hvala lepa. In eh, v imenu skupine nepovezanih poslancev, gospod eh, Kovač. Ena minuta. Köszönöm a szót, elnök úr. Albáni... Najlepše hvala, predsedujoči. Od eh, volitev v Albaniji leta 2009 je politično življenje dejansko v pad poziciji. Parlament, državne institucije se zdi, na, da ne delujejo na učinkovit način. Socialisti vse čas vlado obsojajo goljufi pri volitvah, eh, vse čas izpostavljajo, da želijo predčasne volitve. Eh, premije Beriša pa ne želi zapustiti svojega položaja. Namesto tega obtežuje svojo opozicijo, svoje nasprotnike eh, vehementnega političnega obnašanja. Prihodnje članice Evropske unije mislim, da vsekakor morajo okrepiti svoje prizadevanja za boj proti organiziranemu kriminalu. To je nekaj, kar je pomembno ne le za eh, Evropsko unijo, ampak tudi za te države, torej za prihodnje države članice. To vsega, kar lahko izboljša tudi sam imenj teh držav. In zato mislim, da je pomembno, da se predvsem obnovijo demokratične institucije v teh državah. Hvala lepa. Prehajamo na posamečne govornike. Besedo ima gospod Edward Kukan. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi, politična kriza v Albaniji traja mnogo predolgo. To ni pad pozicija, temveč je to mnogo, mnogo predolga politična kriza, ki škodi ugledu države, njihovih eh, državljanov, prav tako škodi njihovim ambicijam za evropsko prihodnost tej politični krizi, tem eh, napetostim, ne smemo dovoliti, da se še stopnjujejo. To, kar zdaj potrebujemo, je naše enotno sporočilo, da si želimo Albanije kot države kandidatke za članstvo, ampak politični voditelji na obeh straneh morajo pokazati tudi pripravljenost reševati spore o popolnem spoštovanju institucij pravne države, ustave in eh, demokratičnih institucij. Predolgo se že borimo, da bi našli rešitev, brez kakršnih koli otepljivih rezultatov. Močno smo obsodili tudi nasilje, ki je potekalo na ulicah Tirane ob demonstracijah 21. januarja. To so bili dogodki, ki so štiri ljudi stali življenja in te dogodke je potrebno ustrezno preiskati. Albanija, Albanijo maja letos čakajo lokalne volitve in to bo še en preskus za demokracijo v tej državi. Ponovno namreč prihaja čas, ko se morajo politični voditelji osredotočiti na to, da bodo zagotovili predvsem to, da te volitve ne bodo privedle do še nadaljne eskalacije sporov. V zaključek, gospod predsedujoči, naj povdarim, kako pomembno je politično sporočilo predlogov komisarja Füleja, ki jih je podal ob začetku te razprave. Najboljši pozitivni prispevek Evropskega parlamenta v danih razmerah je lahko ta, da vso svojo težo postavimo za te predloge in da tudi podamo jasno, enotno, skupno sporočilo albanskim političnim strankam. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Hanes Svoboda in sicer dve minuti. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil komisarju Fuleju za to, kar je danes zelo jasno povedal in kar tudi njegova angažiranost že več eh, časa kaže. Rad bi se tudi zahvalil gospodu Lajčeku za njegovo angažiranost. Sicer je vajen to vrstnih težavnih problemov in reševanja to vrstnih problemov in obema želim veliko eh, uspeha. Ta razprava mislim, da kaže na eh, enotno podporo eh, vama obema eh, pri iskanju rešitev za Albanijo. Moram reči, da sem bil nekoliko skeptičen, ko smo načeljali to razpravo, kajti nič ne bi bilo hujšega, kot če bi tu v tem zboru obračunavali na enak način, kot obračunavajo v Albaniji. Ampak mislim, da je edino prav, da počnemo to, kar počnemo, namreč da o B politični strani, torej tako vladno kot opozicijsko stran, pozivamo k iskanju rešitve. Kolega Belder je omenil nekaj, s čimer se lahko identificiram. Sam sem kmalo po padcu Hođeve ga režima odpotoval v Albanijo in bil sem zelo navdušen nad uh, uh, en, velikansko energijo mladih ljudi takrat. In moram reči, da je danes vlada veliko razočaranje nad tem, kar je išlo iz, vse, iz vsega skupaj. In politični razred v Albaniji ni sposoben zadovoljiti teh pričakovanj ljudi. Seveda so tu naša osebna prijateljstva, naša politična prepričanja, ampak pomembno je, da obema stranema povemo in sporočimo, da se morata preprosto skupaj usesti in transparentno oblikovati prihodnost. Predvsem moramo pozvati obe strani k temu, da to, kar je odir dejal, da je nujno za te volitve, bodi si z vidika zakonodaje ali prakse, eh, zato da lahko govorimo o poštenih in transparentnih volitvah, da to moramo storiti. In mislim, da moramo na te volitve poslati čim več opozovalcev, čeprav gre zgolj za lokalne volitve, kajti to je lahko resnično nek nov začetek Eh, začetek neke nove politične atmosfere v Albaniji. Kajti, če se v Albaniji nič ne bo spremenilo, se bo Albanija izolirala, bo ostala osamela država, ampak tega ne želimo. Albaniji želimo odpreti vrata v Evropo. Hvala lepa. Besedo pa zdaj predajam gospodu Stanimirju Ilčepu in sicer za eno minuto izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da že takoj na začetku povem, da albanska družba, albanski eh, narod eh, je poseben, ne razumite me napak, imajo zelo specifično kulturo, zgodovino in tradicije in eh, do današnjega dne so seveda ohranili določene posebnosti, imajo zelo poseben nacionalni eh, eh, značaj, imajo tudi poseben eh, način razumevanja političnih procesov in zato moramo biti ustvarjalni, eh, fleksibilni in eh, predvsem tudi mislim, da moramo biti eh, inventivni in moramo biti v stiku vse čas ne le z voditelji obeh nasprotujočih si političnih blokov, ampak tudi z neformalnimi voditelji albanske družbe. Veliko dobrega je bilo povedanega nocoj o šeriatskem pravu in tudi o drugih posebnostih. Ampak tam so tri eh, velike vere. Eh, pravoslavna vera, islam in tudi katolicizem. In eh, tudi z mladimi mislim, da moramo biti vse čas v tesnem stiku. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam gospe Ulrike Lunaček za tri minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar Fule, gospod Lajček, dame in gospodje, tudi jaz se zahvaljujem gospodu Fuleju in gospodu Lajčaku za delo, ki ga opravljate in ki ga skušate opraviti pri iskanju rešitve in tudi pri zagotavljanju podpore Evropske unije za eh, proces, ki bi šel v smer Evropske unije v Albaniji. Eh, menim in veseli me, da je ta razprava eh, danes razprava, ki ne poteka na način nekega konflikta med političnimi skupinami. To mislim, da bi bilo obžalovanja vredno, če bi se to odvijalo tudi v našem parlamentu in zagovor upam, da se to ne bo zgodilo. Ta institucionalna kriza, ki jo doživlja Albanija, je kriza, ki je kriza politične kulture. To je vezano z volilno, predvolilnim, to je vezano z, na predvolilno nasilje, ki se potem preseli na ulice in to je nekaj, kar je treba preveriti in dejansko ugotoviti, kdo je zakaj kriv, kot je bilo že rečeno. No, ampak ta to verbalno nasilje, ki se potem eh, preseli tudi na ulice, je nekaj, kar lahko ogrozi pot Albanije do Evropske unije. In kot je komisar Fjule dejal, gre za to, da politični nasprotniki v Albaniji jasno dojamejo, da je njim v največjem interesu to, da delajo v interesu albanskega ljudstva in da torej najdejo rešitev za politično krizo, da se usedijo za skupno mizo in da prenehajo z uh, tem, da vse čas zgolj blatijo drug drugega in da krivijo uh, zgolj drugo stran za vse, kar se dogaja. To torej je treba spremeniti in uh, to stalno spraševanje, kdo je kriv, kdo je začel, je nekaj, kar uh, nima kaj iskati v evropski državi in zato upam, da se bodo glavni akteri uh, tega naučili. Gospod uh, Rama, uh, je dejal nekaterim izmed nas, da namerava eh, svojo stranko sodelovati na lokalnih volitvah. To pozdravljam, to mislim, da je tudi prvi korak v smer tega, da bodo te lokalne volitve dejansko tudi potekale na odprt in pregleden način in da bo tudi rezultat potem sprejet. Liberalizacija vizumskega režima, kot eh, že rečeno, je tudi nekaj, kar je bilo deležno velike podpore našega parlamenta. In moje vprašanje komisarju uh, Fuleju, uh, oziroma bolj zahteva kot pa uh, Eh, vprašanja je, da eh, upam, da mm, komisija ne bo postavila pod eh, vprašaj to vizumsko liberalizacijo kot mora biti sankcijo proti obema sprtima stranima. Upam, da temu torej ne bo tako. Dejansko vprašanje pa je, kakšne možnosti pa sploh imamo, če se obe strani ne bosta uspeli dogovoriti. Kako sploh lahko izvajamo pritisk na obe strani? Kot je dejala kolegica Kornelisen, bi lahko ustvarili to, da v okviru mm, skladov, ki jih imamo na voljo, uh, sredstev ne zagotavljamo več in da ta sredst, teh sredstev ne bo več upravljala vlada, temveč eh, Evropska unija sama. Ali pa da popolnoma zamrznemo ta podporna sredstva. Tudi to je ena od možnosti, čeprav upam, da do tega ne bo prišlo. Poročilo Marti v svetu Evrope eh, je omenjalo trgovanje z človeškimi organi, eh, sem ne bi bila upletena tudi albanska tajna služba. Eh, to je bilo omenjeno in zanima me, ali vi veste, Eh, ali je morda eh, albanska vlada, albansko pravosodje in albanska tajna služba pripravljena sodelovati pri preiskavi tega vprašanja. Hvala lepa. Naslednji je gospod eh, Jaroslav Paška in sicer za minuto in pol. Hvala lepa. Od volitev, parlamentarnih volitev leta 2009 v Albaniji vladajo velike politične napetosti zaradi volilnega izida, ki ga vodilni politični stranki ocenjujeta kot eh, manipulacijo. Socialisti Edija Rame obtožujejo Salija Berišo ne le manipulacije volitev, temveč tudi tega, da je odgovoren za zelo razširjeno korupcijo in tudi za poslabšanje življenjskega standarda prebivalstva. Na protestih 21. januarja se je zbralo več kot 20 tisoč protestnikov, ki so zahtevali odstop predsednika vlade. Policija je posegla z vodnimi topovi, s sozivcem in podobno in eh, ti izgredi so stali štiri človeška življenja in več kot 150 ranjenih. Brutalnost tega policijskega posega nad eh, demonstranti je nekaj, čemu še nismo bili priča v demokratičnih državah. V demokratičnih državah konec koncev volitve odločajo o tem, kdo bo državi vladal, ne pa eh, skorumpirane policijske sile. Če je Sali Beriša pozabil na to, če je pozabil na to, da so demokratična načela tista, ki jih je potrebno spodbujati, potem eh, nikakor nima več kaj početi na svojem položaju. Vsekakor verjamemo, da si Evropa ne more privoščiti malih diktatorjev, ki niso pripravljeni svoje oblasti predati drugim in mislim, da moramo tudi v Albaniji nadalje podpirati demokratične procese. Hvala lepa. Lepo vas prosim, če se lahko držite predvidenega časa. Eh, ura je že zelo pozna polnoč se bliža in eh, ne bi vas eh, rad prekinjal med tem, ko govorite. Besedo pa ima gospod Doris Pak, izvolite. Pa lepa gospod komisar, gospod Lajček, kolegice in kolegi. To, o čemer danes govorimo, se ni začelo 21. januarja. In zato se moramo vprašati in zato tudi jaz vas sprašujem, zakaj komisija in tudi drugi mednarodni akteri tega požara eh, ni pogasila, ko je vse skupaj začelo tleti sredi leta 2009. Kajti volitve leta 2009 so bile najboljše volitve do sedaj in temeljijo na volilnem zakonu, ki so ga, reci in piši, sprejeli socialisti in demokrati skupaj, soglasno, ti, ki so danes sprti. To je nekaj eh, nezaslišnega v Albaniji, takšno soglasje. To se mi zdi torej pomembno. Eh, vsi, eh, ki so vodili volitve, Urad Odir, tudi mi kot opozovalci smo ocenili te volitve kot korektne. E, tudi oblikovanje vlade je bilo nekaj, čemu nismo bili priča prej e, v Albaniji. Demokratična stranka na eni strani in manjša socialdemokratska stranka na drugi strani sta naredili e, koalicijo. To sta bili dve stranki, ki sta bili sprti in sta se dogovorili, da bosta Albanijo peljali naprej. Albanija zdaj v NATO, zdaj ima tudi liberalizacijo vizuma, žal statusa kandidatke še nima ampak eh, od trenutka, ko je bila vlada oblikovana, pa se je opozicija odločila, da pa te volitve niso bile poštene in je zahtevala tudi to, da se začne odpirati volilne skrinjice. To nobena vlada ne more storiti. Treba je iti bodi si na ustavno sodišče ali pa na volilno komisijo. Potem je prišlo do protestov, ki smo jim bili priča, do eh, gladovnih stavk, tudi v parlamentu je prihajalo do obstrukcije in to je nesprejemljivo, to je treba povedati in tudi poimensko je treba imenovati tiste, ki eh, stvari obstruirajo. Prav tako mislim, da je treba dejansko povedati, kje so tiste najtežje sporne točke, kajti to, kar je bilo jasno od samega začetka, je, da zahtevajo ponovno štetje. To je nemogoče, ker ustava tega ne, ne omogoča. Kako bi se pogajali o nečem, kar je nemogoče? In zdaj to vse skupaj eskaliralo. Štiri življenja, človeko, človeška življenja uh, je vse skupaj stalo. In zato mislim, da moramo zdaj o tem razmisliti. In zelo bi bila vesela, če bi gospod Lajček in tudi vi, gospod Füle, pripravili načrt za to, da bodo ljudje v tej državi deležni boljše prihodnosti. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Viktor Boštinaro, minuto in pol, izvolite. Najlepša hvala. Gospod eh, komisar, zelo pozdravljam vašo izjavo in prav tako bi rad eh, poudaril in pohvalil prispevek gospoda Lajčaka, ki skuša iskati rešitve za te dramatične razmere, ki vladajo. To, kar se je zgodilo nadaljno v Tuniziji in v Egiptu, je vsekakor eh, nekaj, kar so povzročili lokalni diktatorji, ki so morali zapustiti svoj državo brez velikega nasilja, brez usmrtitev, kot smo jim bili priča v tirani, kar so zabeležili tudi mediji. Kar zadeva obtožbe premija Beriše, da so bili ti demonstranti nič drugega kot poskus opozicije, da bi uh, eh, opravili državni udar in uh, šef uh, policije in tajne službe in notranji minister, ki jih je vse imenoval gospod Beriša, ne vem, so ti zdaj vsi kar naenkrat socialisti ali pa je z gospodom Berišo nekaj narobe. Prav tako bi citiral namestnika znane ministrice ZDA, ki je dejal, da je to, kar se je zgodilo 11. januarja, državni udar. In tu mislim, da moramo resnično biti kar se da učinkoviti pri svojem delu in mislim, da moramo biti enako učinkoviti, kot so ZDA in NATO v tem trenutku in da skušamo pomagati obema sprtima stranjema v Albaniji, da prideta do izpogajanj rešitve. Bi pa tudi pozval vse kolege, ki izražajo brezpogojno podporo gospodu Beriši, da prenehajo s tem enostranskim pristopom. Pomembno je, da izvajamo pritisk na obe strani in da obe strani prisilimo k iskanju rešitve. Do sedaj je le ena stran izkazala kakršnakoli pripravljenost sprejeti resolucijo Evropskega parlamenta in tudi 12 eh, točk, ki ste jih v svoj predlog zajeli, gospod komisar. Zato zdaj pozivam komisijo, naj ostane eh, močna, zavezana doseganju sporazuma v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta na podlagi 12 pogojev, ki ste jih omenili, upoštevajoč, da brez polnega dogovora med obema stranima proces evropske integracije Albanije lahko v polni meri tudi zamrznemo. Kirem Torčak bi ozidujet. Hvala lepa. Še enkrat vas vse pozivam k temu, da se držite časa, ki vam je na voljo. Gospod Antonijo Kancijan, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. In hvala, komisar. Popolnoma se strinjam z načrtom dela za Albanijo, ki ste ga predstavili danes večer. Popolnoma sem prepričan, da je Albanija država, ki ima evropsko perspektivo. In torej mora postati država kandidatka. Glede na dogodke iz 21. januarja pa lahko rečemo, da se je Albanija vrnila nazaj v preteklo za nekaj let eh, in se je spomnila eh, raznih pri, protestov iz leta 1990. Zelo sem zaskrbljen za bodočnost te države. Eh, osebno z drugimi kolegi sem poskušal razumeti to težko situacijo v Albaniji, ko smo bili eh, novembra 2010 kot delegacija tam na obisku. In eh, tudi sam sem eh, bil na obisku kot član eh, druge delegacije eh, maja lansko leto. Možno je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 pravil doseči sporazum med eh, večino in manjšino, pri tem pa ne pozabiti na največjo raven demokracije in eh, preglednosti. Eh, gospod Rama bo k malu šel na volitve za župana v Tirani in takrat mislim, da lahko zagotovimo demokracijo tudi z našo prisotnostjo. Ne. Evropa se ne sme uh, utruditi, pogovarjati se in sodelovati z Albanijo. Hvala komisarju za uh, njegov trud, kajti naša prisotnost tam je pomembna. Kopa, Najlepša hvala. Besedo ima gospa Kopa. Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da smo zelo zaskrbljeni zaradi dogodkov v Albaniji. Eh, dramatični razvoj dogodkov v demonstracijah prišlo je tudi do človeških žrtev. Tu mislim, da resnično moramo ukrepati in to čim prej. Gre za krizo, ki se krepi in eh, predstavlja veliko nevarnost za to državo. Vsi nosimo seveda za to odgovornost, pa tudi vlada mislim, da mora razumeti in tudi ljudstvo mora razumeti, da država potrebuje delujočo vlado, da potrebuje pravno državo, da se moramo boriti proti korupciji, To mora biti prioriteta. Sveda pa imajo, imajo ljudje tudi pravico do demonstriranja v skladu z zakonodajo, če meni, da vlada deluje proti volji ljudstva. In mislim, da mora Evropska unija storiti vse, kar se le da, da se ponovno vzpostavi mir in da se ta mir tudi ohrani. Mislim, da smo vsi dolžni svoj prispevek tukaj. Prav tako mislim, da moramo preučiti, kakšno odgovornost nosi vlada za to. Mislim, da ne smemo zgolj opozicije kriviti za to krizo. V tem trenutku se mi zdi pomembno, da se ponovno vzpostavi politični dialog in da najdemo rešitev za postopke, kot jih predvideva ustava. Hvala lepa. No in na zadnje še gospod Busotil, kot zdaj na mojem seznamu. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, ko se ozrem na razmere v Albaniji, moram reči, da mi je resnično žal, kajti spominjam se zgodovine svoje države. V 80-ih letih, pred kakimi 30 leti, smo imeli na Malti podobne razmere. Delitve, napetosti, grožnje, celo nasilje. To je bilo res zadušljivo okolje, na katerega nikakor nisem bil ponosen. No in na podoben način mislim, da so tudi albanski državljani zelo ožaloščeni zaradi razmer v njihovi državi v tem trenutku in tudi oni sami mislim, da niso prav zelo ponosni na to, kar se dogaja. Danes lahko povem, da sem zelo ponosen na svojo državo, kajti izgradili smo državo, ki je stabilna, ki je demokratična, predvsem in v prvi vrsti pa je postala enakopravna članica evropske družine. Politično ozračje je popolnoma drugačno od tega, eh, kar je nekdaj bilo. In moja želja je, da bi tudi Albanija eh, nekega dne prišla do tega cilja, dosegla ta cilj, da bo stabilna država in da bo enakopravna članica evropske družine. Ampak dokler dve vodilni stranki v tej državi temu še naprej nasprotujeta, Albanija nikoli tega cilja ne bo dosegla. Žal je tako. Evropska unija seveda igra svojo vlogo in eh, opravlja svoj del naloge. Ravno kar smo sprostili vizumski režim za albanske državljane, ampak tudi Albanija mora upraviti svoje del naloge. In če naj bi se to zgodilo, mora tako vlada, kakor tudi eh, opozicija zauzeti drugačen pristop in eh, začeti voditi drugačno politiko, ki je odgovorna, ki je zrela do albanskega ljudstva. To mora biti politika, ki bo zagotavljala več enotnosti v državi. Mi tu nismo na nekem pedestalu, z katerega ne bi govorili uh, albanskemu ljudstvu, kaj naj počno. Ne, ampak odločitev o tem, ali bo Albanija našla svoje mesto v evropski družini, je njihova. Hvala lepa. Prehajamo na postopek eh, proste razprave. Najprej gospa Ibrisagič, ena minuta. Tak, Rurfo Rande även om krisen i albanien har pågått en eh, längre tid så är er det faktum Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, v Albaniji je kriza že kar nekaj časa, sedaj pa je eskalirala. Želela bi izpostaviti, da v tej situaciji se je Evropska unija odzvala hitro in primerno. Naš angažma je pokazal, da Albanija ni prepuščena sama sebi. Gre za hude težave, ki ogrožajo zaupanje v to državo in eh, ki jo upočasnjujejo na njeni poti v Evropo. Potrebujemo politični dialog, ki bo vzpostavil politične inštitucije. Težko se sedaj reče, kdo ima prav in kdo ne. E, treba je le reči, da so majske volitve tiste, ki bodo določile, v katero smer bo Albanija šla. Hvala lepa, gospod Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Podprl bi zaskrbljenost kolegov, ki so govorili pred mano. Situacija v Albaniji je alarmantna in lahko negativno vpliva na prihodnost ne le Albanije, ampak tudi drugih držav v tej regiji. Lansko leta je Evropska unija rekla, da verjame, da uh, Albanija napreduje pri izvajanju uh, reform in zaradi tega je liberalizirala vizumski režim. Potem je pa uh, pred nekaj meseci prišlo do demonstracije, kjer so imeli tudi človeške žrtve. Uh, zaradi tega moramo na novo premisliti o obetih in prihodnosti Evrope oziroma te regije. Vse države na Balkanu uh, Eh, morajo solidarno se obnašati in eh, podpirati integracijo in stabilnost na tem območju. Najlepše hvala. Gospa Pocesko je naslednja. Najlepše hvala, predsedujoči. Napete razmere, ki so vladale konec januarja v Albaniji, kažejo, da določenih eh, meja v političnem diskurzu pač eh, ne smemo presegati. Gre za spor med eh, vlado in opozicijo in ta je prevedel do smrtnih žrtev. V demokratični državi morajo to vrstne, to vrstni spori ostati v parlamentu in ne smejo, se ne smejo preliti na ulice. Demonstranti so napadli parlament, zato da bi dosegli oblast eh, in sicer z nasiljem in to je nespremljivo. Prav tako je nespremljivo nasilje nad demonstranti in zato tu pozivam voditelje albanske opozicije, da se povrnejo k parlamentarni razpravi. Volitve leta 2009 so bile eh, poštene in politične stranke morajo spoštovati voljo ljudi. Ogrožanje državnih institucij ni način izražanja svojega nezadovoljstva. Hvala lepa. Najlepše hvala, gospod Papa Nikolo je naslednji, imate na voljo eno minuto. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Želim podati pripombo. Res je, da so indeksi rasti v Albaniji pozitivni. Obstaja rast, vendar V letu 2010 eh, je eh, dejansko rast obstajala, tako se je zgodilo kljub krizi in ta se nadaljuje leta 2011. Vendar pa se situacija ne izboljšuje. To samo kaže, gospod predsedujoči, da rast ne prinaša dobrobiti za albanske državljane. Dejansko so vedno bolj razočarani in prestrašeni zaradi možnosti nove revolucije. Državljani Albanije, kolikor razumemo, eh, se obnašajo podobno in se počutijo podobno, kot so se državljani Grčije v 90-ih letih. Zaradi tega mora Evropska unija dati konkretne zglede, tako da bo ta rast eh, pomagala celotni družbi. Najlepše hvala in ne nazadnje dajem besedo gospodu šufljinu. najlepša hvala za besedo. albanija se pravzaprav nahaja v neki hladni civilni oziroma državljanski vojni eh, in to vleče državo v negativno v smer politične eh, stranke se obnašajo tako, kot se je nekoč komunistična. Ko se taka polarizacija začne, je zelo težko spremeniti situacijo v nekaj, kar je podobno demokraciji, kajti v kontekstu je ta ekskluzivna moč popolnoma racionalna. To je tragično. Ali obstaja izhod? Ja, to je križa. Ampak le velika kriza ali velik zgodovinski kompromis je tisti, ki nas bo rešil iz te zagate. Oh, Najlepše hvala. Hvala, da ste se držali časovne mejitve. In vi ste bili tudi zadnji govornik na mojem seznamu. Sedaj pa bi pozval k besedi gospoda Fileja, da povzame to, kar smo ravno kar slišali. Uh, Najlepša hvala. Gospod uh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, rad bi se vam zahvalil za to razgreto razpravo, živahno razpravo. In preden podam svoje zaključne pripombe, bi se rad ozrl na dve vprašanje, ki ste bili zastavljeni med razpravo. Prvo vprašanje je e, zastavil gospod Balder, na katerega bom odgovoril v pisni obliki. Bilo je pa tukaj še neko drugo vprašanje. In sicer ali razmišljamo o sankcijah? Ne. Ne, ne razmišljamo o sankcijah. In zakaj ne razmišljamo o sankcijah? Zato, ker eh, pri um, širitvi je pogojevanje nekaj, kar zelo jasno deluje in deluje zelo pošteno. Če izpolnite pogoje, potem lahko nadaljujete s procesom širitve oziroma pridruževanja Evropskemu uniju. Če tega ne izpolnite, potem se vaša pot upočasni in na koncu lahko tudi ustavi. Nažalost je to zadnja najvišja cena, ki jo plačajo ne le politiki, ampak tudi državljani vsake države. Gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, visoki predstavnik in jaz sam bova še naprej delala vse, moč, kar je v najni moči, da zagotovimo dialog med eh, vlado in opozicijo. Približno veva, kako je to treba narediti. Pri tem pa potrebujemo tudi vašo podporo, zato da lahko zagotovimo, da vodja glavne opozicijske stranke in premije Albanije razumeta naše sporočilo. Na ta način se lahko eh, država pripelje iz politične krize in se nadaljuje njena pot proti evropskim integracijam. Evropska unija je dala zavezo vsem zahodno-balkanskim državam, da bodo enkrat vstopile v Evropsko unijo. Tega se bomo seveda držali pod pogoji, da države izpolnijo pogoje. Albanija nujno mora izpolniti 12 glavnih prioritet, ki so podane v mnenju. To pa vključuje osnovne principe demokracije, kot so ustrezno delovanje parlamenta, delitev oblasti, vodenje um, volitev in spoštovanje pravne države. Vse to pa bo možno šele takrat, ko bo trenutna politična situacija obrnjena v pozitivno smer in ko se bo začel popoln politični dialog v parlamentu, ko se bodo spoštovale vse državne inštitucije in ko bodo um, državljani Albanije razumeli svoje ambicije. In vodje v Albaniji morajo začeti ukrepati sedaj, da pomagajo svojim državljanem, pri tem pa je Evropska unija pripravljena pomagati. Najlepše hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Upam, da bo situacija v Albaniji kmalo rešena. S tem bi pa tudi zaključil to razpravo za to mislijo ter nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda. Ta pa je izjava komisije o škandalu v zvezi s prisluškovanjem v Bolgariji.